Where should There's only one, one place for me. Yes? Miejsc na sali. Proszę. Prosim za nekaj miru. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Sedite, prosim. Ladies and gentlemen, take a... Gospe in gospodje, prosim, da sedete. Sedaj bomo začeli z zasedanjem. Seja se znova začenja. Zapisnik iz zasedanja 11. marca 2010 in besedilo imate na voljo. Ima kdo kakšno pripombo?